Sedaj pa sledi poročilo Swinburne o okviru za okrevanje in reševanje nebančnih institucij. Besedo dobi poročevalka 4 minute. Hvala, gospa predsedujoča. Torej gre za resolucijo o nebančnih inštitucij. In sicer smo to pripravili predvsem zaradi številnih pomankljivosti na tem področju in da predvsem tudi preprečimo nenamirne posledice. Um, Vse to je nastalo predvsem zaradi krize. Veliko mednarodnega dela je bilo tu narejeno, ampak kritična infrastruktura se ni okrepila. Gre seveda za uh, vzajemno digitalne povezave na finančnem sektorju, ki so velika šipka točka. Če propade ena banka, smo videli, kaj se je zgodilo, ampak če kolabira kritična tržna infrastruktura, ne vemo, kaj bi se zgodilo in upam, da se to kmalo ne bo zgodilo. Poročilo se ukvarja predvsem s tem, gre torej za klirinške hiše, za poravnave. Eh, eh, gre tudi za to, da je treba izvesti še nadaljne študije o sistemskih tveganjih, tudi na področju eh, zavarovalnic in plačilnih sistemov. Ko bo ta sistem pravilno zastavljen, bomo imeli tudi večjo preglednost in manj tveganja. Torej, v tej krizi 2008 je ta sistem jo še kar dobro odnesel, ampak ne vemo, eh, Eh, kaj bi se zgodilo, če bi eh, se te eh, kritične infrastrukture porušile. Torej gre za CCD-je oziroma za nasprotne, za CSD-je in za CCP-je. In tu je treba predvsem zagotoviti, da bo CCP prinesel tudi večjo preglednost v ta trg. Če pa bi to uh, spodletelo, potem morajo CCP-ji predvsem s programi sanacij plačevati te dolgove, do katerih je prišlo same. To poročilo povdarja, da je treba predvsem, spodo, iz, predvsem predvideti prave spodbude za ustrezne uh, programe za reševanje in za senacijo. Možno je tudi, da se izvede dražba, naprimer tistih deležev člana klirinške družbe, ki ne izpolnjuje obveznosti, tako da drugi niso izpostavljeni večjim tveganjem, ki jih ne morejo absorbirati. Če neka nasprotna stranka propade, je neuspešna, potem eh, imamo tako imenovani kaskadni pristop k neplačilu. Torej, in ta pristop mora biti seveda tudi jasno opredeljen in tudi ustrezno komuniciran vsem, ki se jih to tiče. Torej, če CCP eh, se s klirinškimi eh, člani dogovori, potem je treba vzpostaviti eh, program za, sen, za sanacijo. Če pa gre za sredstva strank, če obstaja nevarnost izgube teh sredstev, potem o tem lahko odloča samo pristojni organ za sanacijo. Torej, moramo imeti kot prvo, mora predvsem um, delovati ta kaskadni pristop k neplačilom, da se ne zgodi, da bi eh, bile naprimer zapravljene, zapravljeni denari iz pokojninskih skladov in tako naprej. Torej, eh, sredstva strank se ne smejo uporabiti za sanacijo, to je treba rešiti drugače. Seveda imamo določene pomisleke glede regulativnega okvira. Sedaj imamo uh, uredbo o CSD-ju in našo, naše poročilo uh, poziva predvsem eh, k temu, da bi našli čim prej tudi zakonski um, uh, odgovor za ureditev tega vprašanja. Hvala za uh, uh, Catch the Eye ni nobenih prijav, zato dobi besedo takoj komisarka Redingova. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se gospe Swinburne za odlično poročilo. Res je, regulativni okvir na tem področju je v skladu z mednarodnimi zavezami, ki so bile sprejete na ravni G20. Na ta način se lahko izognemo uh, Eh, temu, da bi stranke morale plačati za neuspehe finančnih institucij. Pozdravljamo prispevek tega poročila k tej pomembni razpravi. Glede na naša lastna posvetovanja in pa glede na delo finančnega odbora za stabilnost, smo se dogovorili, da je prednostna naloga tukaj ta, da razvijemo primerna orodja za sanacijo in pa za reševanje uh, centralnih nasprotnih strank. Ta orodja bodo postajala vedno bolj pomembna, saj je G20 zavezan temu, da bi uh, v te postopke vključil tudi izvedbene finančne instrumente preko kliničnih hiš CNS. Uh, eh, poskrbeti moramo za močnejši nadzor kot ta, ki se sedaj izvaja na evropski ravni, potrebujemo eh, zakonodaja na področju solventnosti 2 in potrebujemo ustrezno zakonodajo o sanaciji in reševanju bank ob oboštevanju trenutnih mednarodnih uh, ugotovitev. Pozdravljamo zakonodajni okvir, ki se želi ukvarjati z uh, sanacijo in pa reševanjem centralnih nasprotnih strank, naprimer, če bi prišlo do iz. Če bi prišlo do izgub, potem morajo biti pogodbena razmerja jasna in učinkovita, potem centralna vloga, eh, kontinuiteta storitev CNS-ov, te je treba ohraniti, ampak to ne na način, ki bi uničil eh, spodbude za uporabo CNS ali pa da bi predstavljalo to moralna tveganja. Komisija upošteva to vprašanje in pa tudi druga. Vs, eh, vse to bomo poštevali, ko bomo pripravljali naš politični odgovor na to področje. Hvala, s tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo jutri ob 11.30 uri. Siamo in attesa dello... Čakamo na poslanko gospo Angeliko Nibler, ki je še ni v dvorani, moramo še počakati nekaj trenutkov.